prek, po, v skladu s poslovnikov bi skupaj s kolegi radi izrabili priložnost pregovoriti v sklopu um, Catch the Eye. Mi pa nismo prišli do besede in če damo tistim, ki so že imeli priložnost pregovoriti v razpravi, priložnost, da uporabijo še modri karton, vzamemo čas tistim, ki so želeli spregovoriti v okviru Catch the Eye. Gospa podpredsednica, vi zelo dobro veste, koliko poslancev je želelo besedo in zato sem vam želel to sporočiti. In tisti, ki lahko spregovorijo samo v sklopu CashDI, imajo prednost. In kar zadeva te točke, sem eden prvih prosil za besedo. Prosim, da mi postite da končam. P potrebujem 10 sekund, ne več. Izvolite, 10 sekund. Sam sem bil prvi na seznamu. Predsedujoča.